in sicer status otoške regije. Besedo pa dobi avtorica in prva podpisnica vprašanja Iskra Mihajlova. Izvolite. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо... Спощуване господ председиочи, госпа комисарка, спощуване колегици и колеги, дами и господи. Отоки, v Evropski uniji, izkazujejo posebne značilnosti in so zelo drugačni od celine. Člen 174 PDEU izredno določa, da imajo otoki na splošno številne ovire, s katerimi se soočajo gospodarske, socialne, eh, teritorijalne in eh, Ugotavljamo, da je gospodarska kriza vplivala na številne regije v Evropski uniji, še posebej negativen učinek pa je bil na otoke. Otoki v Evropski uniji so večinoma na skrajnih zunanjih mejah Evropske unije in iz tega naslova so še posebej ranljivi, saj se Evropa sooča številnimi izzivi dan danes, gre za demografske spremembe, eh, energetske izzive in tako naprej. Najjužnejše regije Evropske unije so tudi pod velikim pritiskom migracijskih tokov v tem trenutku. Naravne danosti so problem tudi zato, saj predstavljajo oviro na poti razvoja otokov in zato potrebujemo še več možnosti za izkoriščanje priložnosti, ki se porajajo. Ena takšnih priložnosti naprimer je digitalna agenda. Zaradi številnih posebnih značilnosti otokov bi Evropska unija morala sprejeti ukrepe za izboljšanje kohezivnosti otokov. Kljub temu, ko se bo pripravljalo oziroma ko se je pripravljalo programsko obdobje 2014-2020, otoki niso bili deležni nikakršnega posebnega financiranja, temveč so bili deležni zgolj nekakšne modulacije stopen sofinanciranja. V tem kontekstu želim v imenu odbora za regionalne zadeve komisiji zastaviti naslednje vprašanje. Ali komisija lahko poda jasen opis različnih ovir, ki jih opredeljuje člen 174 pod EU? Zanima nas tudi, s kakšnimi problemi se bodo otoki, v mislih imam otoke, ki so v regijah eh, NUC 2 in 3, torej kakšne ukrepe komisija načrtuje za to, da se otoki lahko uspešno je soočijo s temi ovirami. Zanima pa nas tudi, kakšne ukrepe načrtuje komisija v prihodnosti z namenom spoštovanja določb člena 174 pod EU. Namreč, kot veste, otoki in eh, njihove naravne danosti, ki predstavljajo oviro, velja prepoznati kot trajne ovire na poti k doseganju ciljev kohezijske politike. Zanima nas, ali komisija meni, da so pomembni tudi drugi kazalniki, poleg zgolj BDP-ja. V mislih imam kazalnike, ki niso vezani isključno na ekonomiko. Namreč obstajajo tudi drugi dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati, saj so otoki še posebej izpostavljeni težavam zaradi ovir, s katerimi se soočajo in zaradi svoje zemljepisne lege. Hvala lepa za pozornost in veselim se vaših eh, odgovorov. Hvala lepa, besede dobi komisarka. Korina Kretu. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovane poslanke in eh, poslanci, spoštovana gospa Mihajlova, kolegice in kolegi. Lep pozdrav vsem. Najprej mi dovolite, da začnem z zahvalo odboru za regionalni razvoj Evropskega parlamenta za to vprašanje v zvezi z podporo otoškim regijam preko strukturnih skladov. Najprej naj povem, da je to tematika, ki me še posebej skrbi. Lansko leto smo imeli dve srečanji, letno srečanje na Guadeloupe in pa še dodatno srečanje. Januarja letos smo imeli v Strasburu tudi srečanje z komisarjem Karmenu Vela in z devetimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki prihajajo iz ultraperifernih regij. In eh, Pogovarjali smo se ravno o tem, kako bi na začetku programskega obdobja 2014-2020 tem regijam lahko pomagali. Kot ste dejali, te regije niso le zelo oddaljene od celinske Evrope, temveč se soočajo tudi z določenimi zelo specifičnimi problemi. No, kot veste, evropski skladi izkazujejo že dolgo tradicijo podpore in pomoči regijam s specifičnimi geografskimi ovirami, vključno z otoki, ki se soočajo z raznimi družbeno-ekonomskimi in okoljskimi problemi, ki zahtevajo specifičen pristop. To je tematika, ki jo obravnavamo tudi v novi uredbi za programsko obdobje 2014-2012 in tu pozivamo države članice, da, kjer je to možno, uveljavijo integriran partnerski pristop, da bi se na ta način lotili specifičnih problemov regij, ki se spopadajo z tovrstnimi problemi. Kar zadeva tematske smernice razvoja, smo tu že sprejeli določene ukrepe, treba pa je poštevati tudi možnosti za fleksibilne ukrepe, ki lahko upoštevajo specifiko. Ultraperiferne regije, ki so vse otoške regije, imajo tudi določene izjeme in eh, določene specifične eh, pogoje, s čimer skušamo na nek način kompenzirati za te trajne ovire, s katerimi se soočajo. Ampak, kot ste dejala tudi sama, menim, da lahko storimo še več. Zato komisija natančno spremlja razmere v regijah NUC 2 in NUC 3. In uporabljamo tudi kazalnike regionalne konkurenčnosti in pa kazalnike človekovega razvoja. Žal pa zaenkrat podatki niso dovolj natančni, da bi lahko z njimi prikazali vso specifiko otoških regij, eh, vendarle pa še naprej vlagamo v zbiranje podatkov zato da bomo lahko pri novem kohezijskem poročilu pripravili in predstavili tudi bolj natančno analizo stanja v otoških regijah. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na govornike v imenu političnih skupin, v imenu skupine ELS, gospod Čiku. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je zelo pomemben dan eh, za me, kajta moja pobuda je zahvaljujoč postopku zdaj tudi predmet razprave tu v parlamentarni dvorani. Najprej hvala lepa komisarki za te konkretne primere, da lahko nekoliko bolje eh, razumemo, zakaj je njene razmišljanje nekoliko oddaljeno od realnosti. Namreč otoki nimajo dostopa do trgov. Otoki danes se soočajo z oviro, da govorijo zgolj en jezik v smislu da komisija vse čas govori, da niso državne pomoči eh, nikakor dovoljene. Nizkocenovni prevozniki bežijo z otokov, multinacionalke bežijo z otokov, to pomeni, da ni konkurenčnosti, eh, da ni tudi drugih možnosti razvoja zaradi cen energentov in otoki s svojimi malimi in srednje velikimi podjetji ne morejo dohitevati procesa globalizacije, ker so strateško opuščene. In ko govorimo o transportu eh, oseb in blaga imamo številne monopolna podjetja. Ko govorimo o turizmu, ne moremo vzdrževati turizma, če prihaja do onemogočanja dostopa do otokov. In ni posebnega financiranja za otoke. In dejstvo je, da so te regije eh, v šibkem položaju vsega, kar je potrebno eh, trenutne podatke okrepiti. Več je treba storiti za to, da se ponovno oživi te teritorije, ta ozemlja, ki, se, eh, ki jih ljudje zapuščajo. In eh, mislim, da je zelo pomembno, da se to vključi tudi v prihodni strateški okvir in eh, v prihodne programe. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospa Džufrida. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi kolegom za opravljeno delo pri tej resoluciji, ki smo jo tudi mi podpisali. Hvala tudi komisarki za vašo prisotnost in tudi za pozornost, ki jo namenjate otokom. Moram reči, da mi to zelo veliko pomeni, saj prihajam iz Sicilije in mi otočani zelo dobro vemo, kakšna je realnost tam. Otoki so teritorijalne enote z velikimi ovirami. Eh, seveda ta zemljepinostna danost ponuja veliko bogatstvo, obenem pa je tudi velika ovira za razvoj. In zato je pomembno, da se jasno opredelijo eh, te šibkosti in da se jasno tudi eh, opredelijo, katere so tiste ovire, ki onemogočajo in ovirajo razvoj naših otokov. Energenti stanejo več, proizvajalci imajo velike težave eh, izvažati proizvode in tudi turisti imajo težave s prihodom. In te ovire lahko postanejo dejansko prednosti, če bi upoštevali specifiko otokov v naših programih. In zato je pomembno, da komisija ustanovi nekakšno točko vse na enem mestu za, otoku, za otoke, kjer bodo strokovnjaki ustrezno uh, prilagajali politike za uh, otoke. Dejstvo je, da je tu veliko obnovljivih virov energije, uh, virov energije uh, bioloških, kmetijskih proizvodov in tako naprej. In zato komisijo pozivamo, da odločno podpre otoke. Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospod Tomašič. Hvala lepa. Življenje na otokih nikoli ni eh, enostaven. Kot eh, prebivalka Hrvaškega otoka Korčula to pogosto čutim tudi na lastni koži. Prometna izoliranost in pa nedostopnost raznih dobrin in e, storitev, še posebej na področju izobraževanja in zdravstva, so samo nekateri izzivi, s katerimi se sooča otoško prebivalstvo. Malo je delovnih mest, eh, proizvodne kapacitete so nizke, mladi odhajajo. Vse to samo še prispeva k težkim razmeram na otokih. Izzivi, s katerimi se soočajo otoki, pa ne smejo biti razlog za obup, temveč je to spodbuda za izkoriščenje vseh potencijalov. Če to želimo, pa moramo privabiti vlagatelje in delovno silo, kar pa je možno le z spodbudnimi Eh, davčnimi politikami, z deregulacijo, z infrastrukturnim ulaganjem eh, v sodelovanju z zasebnim sektorjem. Vem, da se s tem vsi strinjamo in zato vas eh, prosim, da podprete amandmaje, ki sem jih s kolegi uložila v imenu skupine EKR. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo v imenu skupine ALDE dobi gospod Jakovčič. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, spoštovana gospa komisarka. Otoki niso samo neka statistična kategorija. Otoki so, otoki so življenje, ampak žal danes eh, vse več življenja v enosmerni ulici, kajti ljudje odhajajo z otokov. Dejstvo, da otoki niso zgolj statistična kategorija noc dve ali tri, je dejstvo, ki ga izpostavljam. Zakaj? Zaradi številnih malih otokov, zaradi številnih srednje velikih otokov, na katerih je življenje še bistveno teže kot na velikih otokih. Hrvaška je ena tistih držav, ki ima resnično izjemno veliko število naseljenih malih in srednje velikih otokov in v tem kontekstu je življenje na otokih zelo velik izziv in zelo e, težko v številnih segmentih. Na koncu naj povem, da če izgubimo identiteto naših otokov, bomo izgubili identiteto številnih naših držav članic in na koncu koncev bomo s tem izgubili tudi identiteto Evrope, ki je v veliki meri nastala in rasla ravno na številnih otokih. Hvala lepa v imenu skupine GUE NGL, podpredsednik skupine pa pa Dimulis. Para mim. Hvala lepa. Programi iz leta 2014 ostajajo mrtva črka na papirju. Ni nekih jasnih programov, ki so namenjeni pomoči otoškim regijam. In zato mora komisija storiti več. Storiti mora več za otoke v Evropski uniji, še posebej za otoke v Egejskem morju. Otok Lesbos je grški otok v Egejskem morju z več kot 80 tisoč prebivalci. In leta 2015 je ta otok sprejel 500 tisoč beguncev. Prebivalci otoka Lesbos z Susan Sarandon, znano hollywoodsko igralko, so bili tudi imenovani kot kandidati za Nobelovo nagrado za mir zaradi svoje solidarnosti z begunci. In dejstvo je, da morate vi kot komisija storiti bistveno več za otoke. Ti otoki so zelo pomembna območja z velika turizma, soočajo se z ogromnimi infrastrukturnimi težavami, stroški transporta so izjemno visoki, zdaj pa so poleg vsega tega še na frontni črti v Evropi, eh, ko gre za begunsko krizo. Tako da dovolj besed čas je za dejanja. V imenu skupine FDD, gospoda Mato. Hvala lepa. Hvala tudi za vašo prisotnost, za to, da se ukvarjamo s tem pomembnim vprašanjem tudi za mojo državo. Pomembno je, da uporabimo tudi druge eh, indikatorje eh, poleg zgolj BDP-ja. Sardinija. Evropska unija je v dobrem stanju mm, in eh, zato je tudi Sardinija, Sardinija statistično gledana, gledano na visoki ravni 15 odstotkov povprečja BDP, ampak ogromno je pa brezposelnosti. In zato je čas, da končamo z besetičenjem in da se soočimo z realnostjo in začnemo z iskanjem rešitev. Eden od problemov je seveda tudi transport. Dejstvo je, da so velike težave tudi na Siciliji in transportni sistemi niso na ravni Eh, infrastrukture, ki je na uh, celini. Vse italijanske vlade od Brusconjeve do Rencijeve omahujejo, ko gre za gradnjo mostu uh, pri Messini. Tako da se je treba vprašati, ko gre za energetiko, ko gre za zaposlovanje, ko gre za uh, razno razne odločitve nacionalnih uh, vlad in vidimo, da prihaja do zelo čudnih uh, popuščam, ki jih ponujajo italijanskemu podjetju Eni. Hvala lepa, gospod Damato, zdaj pa eh, v imenu Evrope Sloboščin, gospod Salvini. Hvala lepa. Dejstvo je, da je realnost takšna, da je na Siciliji in na Sardiniji brezposlenost med mladimi nad 50 odstotki in eh, državljani na teh otokih se počutijo kot nekakšni koloni Bruslja. Dejstvo je, da se težave, celo zanikajo. Evropske direktive o ribištvu so popolna katastrofa, ki je blokirala na tisoče delovnih mest. Evropske direktive z področja kmetijstva je tudi zelo škodljiva. Uvažamo z drugega eh, konca sredozemlja in posledično se zapira na tisoče delovnih mest. Pri transportu smo tudi smešni, ko govorimo o okolju, Dejstvo je, da je 70 odstotkov vseh železniških povezav na Siciliji enotirnih in lokomotive so še vedno dizelske. Na Sardiniji sploh ne govorimo o železnici, tam ni niti resne avtoceste. Komisija potem pošilja razno razne eh, kazni zaradi letalskih povezav, potem so tu tudi monopoli, kar zadeva ladijske povezave. In najbolje bi bilo, da pustimo otoke pri miru, naj se same eh, razvijajo te regije, dokler ne bo dojela komisija, da morajo otoki svojo prihodnost graditi na čem drugem kot zgolj na sprejemanju beguncov. Hvala lepa, zdaj pa Prehajamo na druge govornike. Najprej eh, gospa Estaras Feragut. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Najprej naj povem, da je ta resolucija o statusu otoških regij nekaj, kar prihaja v pravem trenutku. Zahvaljujem se poročevalki, prihajam iz Majorke, enega od otokov v skupini Balearov in že precej časa se borimo za dodatne pravice otoških regij. Naprimer, Menorka in Formentera sta še dva otoka, ki spadata tudi k Balearom. Stroški za kmetijstvo, za promet, težave pri zdravstveni oskrbi, pri izobraževanju, vse to so težave, ki jih je potrebno upoštevati. 174. členu je govora tudi o, teri o teritorijalni koheziji. Pri pro proračunu pa so potem težave. Pozdravljam poročilo komisije in tudi to, da bi imeli posebni status za otoške regije. Potrebno jim je zagotoviti subvencije, tako da bodo lahko enako konkurenčne kot druga področja in da bodo imeli enake možnosti kot ostanek celine. Hvala lepa. Gospod Papadakis. Hvala lepa. Evropa temelji na spoštovanju raznolikosti. To je naše glavno pravilo. Vendar pa ne zadošča, da povemo, da so določene regije take, da imajo dodatne težave. Te težave so raznolike. Potrebno se je izogibati izolaciji takšnim, takšnih regij. Zato je potrebno rešiti kronične težave, s katerimi se soočajo te regije. Te težave vodijo tudi do tega, da nimajo dostopa do osnovnih dobrin, kot je voda, ali pa nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe, na primer. Dober primer za to so manjši grški otoki. Prav tako je potrebno, kolikor se le da, izkoristiti prednosti takih regij. Naprimer, možnost izkoriščanja obnovljivih virov energije. Če teh regij ne vključujemo v okvirne programe 2014 do 2020, potem bomo zamudili priložnost. Za konec Naj dodam še to. Ne smemo uporabljati samo podatkov Eurostata, to je samo ena plat zgodbe. Uporablja se samo en kriterij ali se v toku pomaga ali ne. Pozabljamo pa na druge vidike, kot je število prebivalcev in oddaljenost od celine. Hvala lepa. Honorevole Čuntis. Hvala lepa. Huntis. Hvala lepa gospa komisarka, predsedujoči, danes govorimo o otokih, o potrebi po podpori evropskim otokom. Seveda, večinoma bom govoril o grških otokih. Podpore ni. Zakaj ne? Grški otoki plačajo visoko ceno za programe pomoči Grčiji. Tukaj lahko govorimo o različnih programih tudi pobiranja davkov. In sedaj, ko govorimo o težavah v teh regijah, moramo res nekaj storiti. Naprimer, letališča so bila prodana tujim lastnikom. To tudi ne vodi do zniževanja stroškov transporta na otokih. Prav tako se sedaj otoki ukvarjajo s težavami beguncev in tudi ni solidarnosti strani Evropske unije. Gospa komisarka, rad bi torej, torej slišal odgovor na vprašanje, ki sem ga zastavil pred štirimi meseci komisiji in vam. Kakšne ukrepe bo sprejela komisija, kar se tiče grških otokov, saj imamo največ beguncev ravno na otokih v celotni Evropi in tudi namestitev, registracija, to vse je težavno. Eh, gospod predsedujoči hvala tudi kolegom ki so želeli to razpravo tu v dvorani hvala tudi komisarki za njeno prisotnost da lahko spregovorimo o tej tematiki. danes eh, otoki živijo marginalizirano ne le fizično ampak tudi eh, gospodarsko in socialno gledano. evropska komisija sicer predlaga neke ukrepe za ultraperiferne regije, ampak ne zaveda se, da je bistveno več otokov v osrednji Evropski uniji in ki so še bolj eh, marginalizirani. Eh, kaj namerava komisija storiti, to, da se zagotovi kontinuiteta, da se zagotovi, da bomo imeli resnično agendo za reševanje težav eh, otokov, ki so ekonomsko marginalizirani, ki ne živijo v pogojih, ki omogočajo razvoj. Sam prihajam z eh, otoka, ki je nekoliko manj transportno povezana kot uh, druge uh, in uh, s tremi letali moram uh, priti do, do sem. Kaj komisija namerava storiti za to, da bo izboljšala integracijo, da bo znižila stroške transporta, da bo naše blago lahko uh, prihajalo na trge in konkuriralo drugim? Hvala lepa, gospod Lavija. Prehajamo na prosto razpravo. Številni ste se javili k besedi. Bil sem kar se da fleksibilen, da glede na pomen te problematike za številne parlamentarce. Če želite vsi besedo, pa je absolutno ključnega pomena, da vsi govorniki zdaj v prosti razpravi govorite zgolj eno minuto, sicer vam bom primoran besedo vzeti in tudi zmanjšati število tistih ki boste besedo dobili. gospa maletić. pozdravljam povjerenico i zahvaljujem kolegi salvatoreju. najlepša hvala gospod predsednik zahvaljujem se kolegom za to vprašanje in ker prihajam iz dežele tisočih otokov moram povedati da sem zelo zaskrbljena za prihodnost otokov od koder se ljudje vedno bolj izseljujejo. To seveda ni samo vprašanje Evropske unije, tudi na nacionalni ravni bi morali razvijati boljše politike za krepitev gospodarskih projektov, ki so usmerjeni v otoke. Tisto, kar trenutno vidimo, je, da se z vedno večjimi eh, finančnimi stopnjami sicer financirajo projekti, ki izhajajo iz kohezijske politike, vendar potrebujemo veliko več. Zakaj? Državne pomoči ponavadi niso dovolj fleksibilne zakaj ne bi imeli više stopnje financiranja in sofinanciranja, ne glede na to, v kateri regiji se nahajajo taki otoki. Otoki bi morali imeli, imeti prednost pri različnih projektih, ki bi odpirali nova delovna mesta, da ne bomo tja hodili samo na oddih, nihče pa tam ne bo v resnici živel. Hvala. Hvala lepa, kolega Picula. Presidente najlepša hvala gospod predsedujoči gospa komisarka veliko je problemov in tudi podatkov ki kažejo na to kako zaostajajo otoki vsem tudi v bdp ju stroški življenja so višji prav tako stroški izobraževanja ampak bdp ni edino merilo ki bi kazalo na to kako težko je življenje na otokih vsak otok je posebna celota ima specifične naravne in druge pogoje življenja in lahko se priznamo, da za otoke nismo storili dovolj in tudi nismo izpolnili vseh zahtev, če na 174 Lizbonske pogodbe. Prihajam iz Hrvaške države z več kot 1200 otoki in zato pozivam komisijo naj naredi resno analizo stroško življenja na otoki, iz katere naj potem izhajajo programi za oživitev otokov, tudi strateški programi, ki bodo morda omogočili, da vsaj delno nadoknadimo to, kar smo doslej zamudili. Marijas. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. 174. člen pogodbe pravi, da otoške regije imajo določene težave. To je povezano z demografskimi razmerami, pa tudi z geografskim položajem. To vodi do tega, da imajo otoki težave s konkurenčnostjo in tudi kohezijo. Še prav posebno v Grčiji to zelo čutimo. Trojka pa je namesto, da bi pomagala tem otokom, sedaj nam naprtila varčevanje. In povišali smo tudi DDV. Prav tako pa smo prodali najpomembnejša lokalna letališča tujcem. Letališča v Egejskem morju sedaj sprejemajo in otoki sprejemajo veliko beguncev. Zelo veliko beguncev je prišlo na te otoke pomankanje infrastrukture veliko beguncev vodi do družbenih težav, pa tudi težav na področju turizma. Potrebno je najti specifične rešitve, znižanje DDV z 23 odstotkov vsaj na 13 odstotkov. Hvala lepa. Pintu. Pintu. Hvala lepa, predsedujoči, komisarka. Prihajam iz države, ki ima dve avtonomni regiji sredi Atlantika. Ena so Azori, devet otokov, ki ustvarja še eno težavo, dvojno vlogo otokov, kajti tudi potovanje med temi otoki je zelo težavno. Veliko ljudi se je izsedilo v ZDA in Kanado. nekateri izmed njih torej lažje potujejo do ZDA in Kanade, kot pa med otoki. Zelo težko je torej za prebivalce Azorov potovati med otoki in na celino. Nekateri otroci na otokih so morali štirikrat presedati, da so prišli v Bruselj, ko sem jih povabil. Torej, brez prave kohezije ne bo ustreznega življenja na otokih in brez prostega pretoka tudi z otoko tega tudi ne bo. Gospod Vegas. Eh, Hvala lepa. Ljudje v Evropi trpijo zaradi politike varčevanja in to v bistvu podpira samo velike multinacionalke. Otoške regije so še prav posebno prizadete, ker imajo zelo veliko težav pri konkurenčnosti. Azori in Madeira zelo trpijo zaradi programov trojke. Na teh otokih se ljudje srečujejo z veliko težavami, ko skušajo preživeti v tem liberaliziranem svetu kot smo lahko videli na obisku odbora Agri na teh otokih, ne bomo rešili težav, če bomo ustvarjali, spostavljali Evropsko leto otokov. Ne, potrebujemo specifične politike, potrebujemo pomoč pri prometu, tako da bodo tudi otoki dobili enake priložnosti kot drugi deli Evrope. Kristoforo. Hvala lepa, predsedujoči. Predvsem bi se rad zahvalil gospodu Čiku, prav tako pa bi se rad zahvalil tudi drugim poslancem, ki so spregovorili o težavah na otokih. Otoki, to so EU. Prosim, predstavljajte si Evropsko unijo brez otokov. In nehajmo samo govoriti, prejdimo k dejanjem vsi vemo, da se je potrebno izogibati izolaciji otokov. Imamo konkretne predloge. Potrebujemo konkretni svežen, kot je bil svežen Delora Junkerja, za podporo otokom. Potrebno jim je zagotoviti brezplačni Wi-Fi, naprimer. Prav tako je potrebno podpreti razvoj prometnega sektorja na otokih. Potrebno je spodbujati dostop do osnovnih dobrin in uslug, zato da bi torej to resnično bili otoki, na katerih bi bilo prijetno živeti. Hvala lepa. López Aguilar. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka. To razpravo spremljam z velikim zanimanjem. Prihajam z otoške regije, prihajam z Kanarskih otokov. Če si ogledam strategijo 2020 do 2030, potem lahko vidim, da je velika možnost, da ponudimo nadomestila za otoke. Potrebno se boriti proti brezposobnosti, razviti prometni sektor. Potrebno je bolje usposabljati delovno silo, da bodo lahko dobili dostop do trga delovne sile. Prav tako je potrebno spremeniti kriterije. BDP ne sme biti edini kriterij za spodbujanje ekonomskega razvoja regij. Prav tako moramo spodbujati sinergije in solidarnost. To moramo zagotoviti iz celotne Evropske unije za otoke, ki jih moramo vključevati v vse evropske politike. Gospod Švab. Hvala lepa, predsedujoči, kolegice in kolegi. Razpravo sem spremljal z velikim zanimanjem, pa ne prihajam z otoka. Veliko je težav, ki so bile opisane, ki jih imamo tudi na celini. In mislim, da so na otokih težave, kar se tiče birokracije, uprave in to se bolj odraža na ljudi, kot pa na drugih področjih Evrope. Zato torej pozivam otoke, da prevzamejo svojo odgovornost. Begunska kriza v tem trenutku pa kaže, kako pomembna je delujoča infrastruktura na otokih Evrope. Zato mislim, da moramo možnost, ki sedaj obstaja v tej krizi, izkoristiti za to, da pospešimo pravne postopke, da poskrbimo za infrastrukturo, ki bo pomagala ljudem tam za premagovanje težav. Mislim, da je seveda središče Evrope, da so središče Evrope tudi otoki. Hvala lepa. Soru. Grazie, predsednik. Je importante questa inizia. Hvala lepa, predsedujoči. Ta pobuda je zelo pomembna, pobuda odbora za regionalne zadeve za razpravo o tej tematiki. Moje sporočilo, gospa komisarka, je naslednje. Naj vas spomnim eh, tretjo kohezijsko poročilo, o katerem smo danes že govorili. In tam je zapisano, da je nedavna kriza eh, zelo vplivala negativno tudi na otoke. Otoki zamujajo pri eh, razvoju in eh, nimajo dostopa do rasti, ki omogoča potem tudi dejansko kohezijo z preostankom evropskega gospodarstva. Naj vas spomnim na eno zadevo. Danes je pomembno, da se zavemo, da se otoke lahko uspešneje povezuje z omrežje. Vsak eh, otok mora biti povezan z internetom, z energetskimi eh, viri, elektriko in eh, plinom. Vsak eh, otočan mora imeti tudi pravico do mobilnosti. Čas je za hitro ukrepanje. Gospa Breso. <coughs> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razprava, ki smo jo prisluhnili, izkazuje, gospa komisarka, naslednje. Otoki so po eni strani zelo podobne eh, regije, kajti vsi otoki se soočajo z tistimi težavami, s katerimi se sooča tudi celina. Eh, po drugi strani pa je veliko razlik med otoki, glede velikosti, glede oddaljenosti, glede težav, s katerimi se soočajo. Zato eh, vas sprašujem to. Zdaj, ko ste slišali, kakšni vse so problemi, ali se boste odločili, da boste pripravili belo knjigo, eh, da boste upoštevali vse te razlike med velikimi otoki, malimi otoki, eh, potem otoki, ki so sestavni del otoči, arhipelagov, potem tudi ultraperiferne regije, ki imajo zopet druge probleme, morda še večje. To bi torej bil moj poziv in eh, upam, da bo uslišan. Hvala lepa, gospa Grpini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 življenski standard se približal ostanku celine. Gospa komisarka, lepo, da ste prišli k nam in da razpravljamo o tem. Prosila pa bi vas, da pomislite tudi na nekakšne nove indikatorje. Potrebno je ustvarjati kakovost življenja. Te nove indikatorje bi potrebovali. Prav tako ne pozabimo na kohezijsko politiko v vzhodnji Evropi, kjer nastajajo podobne težave kot na otokih. dobro je izpostaviti, da je lokalna in regionalna politika pomembna, kar se tega tiče. 20, 40, Ni več eh, prošen za besedo, zdaj pa besedo dobi gospa komisarka. Izvolite, gospa Kreto. Hvala lepa, predsedujoči. spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala lepa za vaše prispevke k razpravi. Takoj na začetku sem vas želela pomiriti, kar se tiče pomena, ki ga namenjam specifiki otoških regij. Prav tako tudi najbolj perifernim območjem. Kot sem že dejala, sem bila lani na sestanku na Guadalupe o tem. Letos pa bo sestanek o najbolj oddaljenih regijah na Madeiri. Pred dvema tednoma sem se sestala z veliko izmed vami, veliko poslancev sem srečala, tudi tisti, ki prihajajo iz najbolj oddaljenih regij. Pri tem pa sem si zadala sledeč cilj in obvezo. komisar za podnebne spremembe, gospod Vela, bi moral biti z mano, kaj ti veliko težav je povezanih z ribolovno politiko, podnebnimi razmerami in tako dalje. Kot sem dejala, so otoške regije in najbolj odaljene regije, regije, ki so del Evropske unije, ki so v državah članicah. Decembra je Evropsko sodišče prisililo države članice, da upoštevajo najbolj periferna območja v svojih operativnih programih. In da je potrebno upoštevati tudi posebne specifike teh območij. Lahko vas pomirimo. V stalnem dialogu smo z državami članicami, zato da bi ustvarili potrebno pozornost za otoške regije in najbolj oddaljene regije. Prav tako želimo pomagati tistim območjem, ki so v specifičnem položaju. Finančni okvir za Evropske investicijske in strukturne sklade 2014-2020, to so pomembna sredstva za pokritje posebnih potreb na otokih. Naj vam zagotovim, da sem guvernerjem teh otokov in regij podala priporočila, da naj bodo bolj proaktivni kot ste že dejali. Ni dovolj, če se komisija odpravi na otoke samo enkrat letno. Ne, potrebno je voditi stalni dialog. V okviru tega pa je potrebno govoriti tudi o težavah, s katerimi se soočajo otoki. In tukaj se lahko zanesete na Evropsko komisijo. Kar se tiče Grčije, veste, da sem bila lani tukaj in sem zahtevala, posebne ukrepe za prebruditev državnih razmer. Mislim, da nam je uspelo spremeniti uredbo in smo dobili višjo stopno sofinanciranja. Dobro, to ne imenujemo več sofinanciranje, ampak storili smo vse, kar je bilo v naši moči za Grčijo. Strinjam se s tem, kar je bilo danes tukaj rečeno. Namreč, da smo leta 2000, da je Grčija leta 2014 prijela zelo veliko beguncev. Komisija sodeluje z Grčijo tako, da skušamo olajšati razmere, skušamo državo razbremeniti, vendar pa to je povezano tudi z administrativnimi zmogljivostmi. Govorili ste o toku Lesbos. Sestala sem se z guvernerji Lesbosa in povedala sem jim, kako lahko uporabljajo sredstva Evropske unije. Vendar pa žal Grčija tega ne želi, tudi če obstajajo možnosti. Tega niso želeli. Ne želijo uporabiti teh sredstev za, naprimer, gradnjo mobilnih bolnišnic, vrtcev in tako dalje. Italija, po drugi strani, pa je podporo iz teh skladov že uporabila in komisija je že namenila znatna sredstva za pomoč Italiji. Poznam velikanske težave, v katerih je Grčija. Naj vam zagotovim, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi otokom pomagali. Veliko držav članic pa si žal ne želi, da bi te regije obravnavali kot regije s posebnim statusom. Tudi Grčija ne v pristopni pogodbi so želeli, da se na Grčijo gleda kot na enovito državo, brez specifik. Torej, želeli so, da ne uvajamo posebnih pogojev za otoške regije. Francija, po drugi strani, pa je v partnerskem sporazumu zapisala, da francoska Gvajana, Guadalupe, Reunion, torej najbolj oddaljene regije, potrebujejo posebno politiko. Gre torej za deljeno odgovornost. In še prav posebno, kar se tiče uporabe evropskih sredstev, je to stoodstotno odgovornost držav članic. Kot sem že dejala, imamo nekaj instrumentov, ki lahko podpirajo te regije. Kar je pa pomembno za prihodnost, je, da izboljšamo regionalno politiko, tako da bomo lahko ustregli specifikam vseh regij in se izognili tem težavam prihodnje. Na voljo sem vam, to vam lahko zagotovim in upam, da nam bo uspelo letos v Bruslju organizirati konferenco na to temo. Pomembno je zagotoviti, da bodo otoške regije sposobne se lotiti trenutnih težav in da bodo prispevale, kolikor se le da, k doseganju ciljev Evropske unije. Natančno spremljamo razmere na otokih in tudi najbolj perifernih območjih. Nedavno sem bila na Siciliji. Želimo si, da bi se evropske sredstva izkoriščala optimalno, zato da bi to imelo pozitivne učinke na otoke. Še prav posebno je potrebno omeniti politiko zaposlovanja. Prav tako pa je potrebno optimalno izkoriščati tudi energetske vire. Velika težava, na katero ste tudi upozorili, je povezana s prometom in slabimi prometnimi povezavami. Nekdo je dejal, da, bi bilo potreb, da je bilo potrebno štirikrat prestopati, da so prišli v Brusel. To pa je seveda povezano tudi z voljo držav članic. Francija s proračunskimi sredstvi subvencionira prometne stroške za državljane, ki živijo v bolj oddaljenih regijah. Druge države kot Španija, naprimer, to tudi počnejo. Torej, že obstajajo države, ki doplačajo državljanom za prometne povezave. Še naprej moramo govoriti o specifikah otoških regij in prepričana sem, da je to pomembno vprašanje in da potrebujemo izjeme. Zato bi rada vzpostavila stalni dialog na to temo stalni dialog tudi z drugimi komisarji. Kaj ti? Vem, da če že imamo strogo skupno ribiško politiko, potrebujemo izjeme za otoke, kajti tukaj se pojavljajo velike težave. V obdobju 2014 do 2020 je finančni okvir, ki ste ga pripravili, kot so zakonodajalec, nekaj, kar lahko pomaga. Vsem pa seveda na voljo, da bi našli kar najboljše zamisli, zato da bi razvili otoške regije. Grazie, Hvala lepa, gospa komisarka. Razprava o tej pomembni temi je s tem zaključena.